gospod predsednik dobro jutro gospe in gospodje otvarjam zasedanje prehajamo k prvi točki dnevnega reda izjavi sveta in komisije v okviru priprav na zasedanje Evropskega sveta 20. in 21. marca. Najprej dobi besedo v imenu sveta gospod Korkulas. Najlepša hvala. Običajno se pomladansko zasedanje sveta posveča